vseh oddanih glasov. Hkrati pa mora ta dvotretinska večina predstavljati tudi večino eh, poslancev, ki eh, so v Evropskem parlamentu v skladu z eh, členom 178, tretjim odstavkom poslovnika. Pa se ta dvotretinska večina izračuna tako, da se preštejo zgolj glasovi izrečeni eh, v podporo ali pa v nasprotovanje predlogu. Naj vas opomnim, da boste na ekranu videli končni rezultat, ki bo vključeval tudi vzdržane glasove, ampak eh, upoštevali se bodo zgolj glasovi za in proti pri eh, izračunu dvotretinske večine v skladu z členom 180 eh, so politične skupine zaprosile, da eh, to glasovanje eh, poteka tajno. Torej, sedaj prehajamo k glasovanju. Gospod Legutko. Um, <clears throat> uh, uh, gospod predsednik rad bi se sklical na pravilo ena osem osem poslovnika v tem glasovanju in gre za pravico poslancev ki do vzdržanja vi ste dejali včeraj da ne boste upoštevali vzdržanih glasov pravilo 21 ni v skladu z izvolitvijo podpredsednika. Glas eh, poslanca, ki se zdrži, velja enako kot katerikoli drugi glas. To je ustaljena praksa v Evropskem parlamentu, kjer se upošteva tudi vzdržane glasove. Zato prosim, gospod predsednik, da upoštevate demokratične vrednote Evropskega parlamenta in da se odločite na podlagi zadovoljite dve tretjini glasov za veljavni izid. Sedaj imamo odstop podpredsednika, kar je neobičajno in še poleg tega neupoštevanje vzdržanja glasov, kar je ravno tako neobičajno, milo rečeno. Per quanto riguarda kar zadeva tolmačenje poslovnika. Gre za glasovanje v skladu z členom 21. In zaradi tega je potrebno upoštevati splačno tolmačenje tega člena. Pa naj gre tukaj za izvolitev eh, podpredsednika ali pa za ta postopek. Ali pa za odobritev katerega koli besedila ali pa katerega koli predloga. In člen 168 pravi, da bodo upoštevani le glasovi za in proti, kadar je predvidena specifična, razen kadar je predvidena specifična večina. Nobena pogodba ne predvideva nobene specifične večine v zvezi s tem, Zaradi tega bomo eh, upoštevali člen 178 in eh, vsa druga pravila, eh, ki se nanašajo na to. Poslovnik bom torej tolmačil na ta način. Torej, potrjujem, da bomo šteli le glasove za in proti. Gospod Korbet. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem bil poročevalec za vključitev tega pravila v poslovnik. Pred nekaj leti predtem tega nismo uporabili in lahko potrdim, da je vaše tolmačenje tega pravila ravno takšno, kot smo tudi mi predvideli in nameravali. Dobro. Potem lahko sedaj prejdemo k glasovanju gre za tajno glasovanje in kot sem že dejal, eh, potrebujemo dvotretinsko večino in šteli bomo le glasave za in proti. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovani? Glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. passiamo alla relazione hübner e silva pereira. sedaj pa poročilo hübner in silva pereira o sestavi evropskega parlamenta eh, pred osprembe sedemnajst poimensko glasovanje glasujemo. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Izvorno besedilo po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Predlog spremembe 4 na 3. člen. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Izvorno besedilo po imensko glasovanje glasujemo. Ne, ta predlog je brezpredmeten. Četrti člen. Prvi odstavek, predlog spremembe 5, 18, 27 in 39 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Peti člen, eh, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16D, 26D glasujemo. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. In sedaj glasujemo o predlaganju odločitvi, kdo je za. Ne gre za poimensko glasovanje, prosim, da dvignete roke. Kdo je za ta predlog odločitve? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejeto? Želite preveriti, bomo pa preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa predlagamo k predlogu resolucije. Prvični. Gospa Bresa, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Povzročili ste veliko zmešnjavo, niste povedali, kaj se dogaja, torej ljudje niso vedeli, o čem glasujejo. Tako je. Imamo glasovalne sezname, niste pojasnili, o čem glasujemo. Onorevole Bresso, quando... Spoštovana gospa Bresso. Če bem boste prisluhnili, vam bom odgovoril. Izvolite. Yes, thank you, president. You didn't... Najlepša hvala, gospod predsednik. Niste razložili, niti nas obvestili, da so predlogi sprememb dva, odstavko 2.3.4. člena brezpredmetni. Niste omenili tega. Mislili smo, da glasujemo o petem členu. Nelle liste di voto indica... Tega niste povedali, zato to nismo razumeli. Na glasovalnem seznamu je jasno zapisano, da če bo sprejet predlog spremembe, sta brezpredmetna eh, drugi in tretji odstavek. Tako je zapisano na vseh glasovalnih seznamih, ni res? No, no, Mislim, da sem bil izjemno jasen, če tudi sem bil hiter. Slediti morate glasovanje. Žal mi je, gospa Breso, govorim tudi italijansko, ki je vaš materni jezik. Mislim, da bi jo morali razumeti bolje od drugih. Rore Carver, prego. Gospod Carver. Thank, thank you, Mr. President. You, you've obviously... Najlepša hvala, Predlagam, da na hitro eh, rešimo to zadevo in da še enkrat glasujemo o tem predlogu spremembe. Ne, to smo uh, že preverili, sedaj pa eh, prehajamo k predlogu resolucije. Gospod Gualtieri, izvolite. De Gospod predsednik, peti člen, o katerem smo glasovali tako takoj po sprejetju prvega odstavka četrtega člena. Nismo vedeli, da glasujemo o tem členu, zato smo glasovali na robe. Na ekranu je namreč pisalo nekaj čisto drugega. Zato enostavno prosimo, da ponovimo glasovanje glasovanje o petem členu in da potem nadaljujemo. Gre za enostavno zadevo. Veliko kolegov je namreč glasovalo na robe, ker nismo vedeli, o čem glasujemo. No, no, capito, tabli, si... Ne, razumem, kaj se to pomeni. Jaz sem bil izjemno jasen, kar zadeva predlog spremembe. Izvolite. Na zaslonu je pisalo štiri. Sedaj sem razumel. Torej, Prišlo je do napake. Jaz ne vidim zaslona, ker je za mojim hrbtom, ampak bila je napaka na zaslonu. Glede eh, člena 4 in 5. Glede člena 4 in 5, torej bomo ponovili glasovanje o členu 5. Torej, še enkrat glasujemo o členu 5. Gre za izvorno besedilo, poimensko glasovanje glasujemo. voto è chiuso Konec glasovanja in besedilo je sprejeto. Passiamo allora agli emendamenti del Residal 3. Sedaj pa k uh, preostalim predlogom spremem. Poimensko glasovanje 16.26d. Konec glasovanja sprejeto. 38 je brezpredmeten in zato sedaj glasujemo o celotnem predlogu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj prehajamo k predlogu resolucije. Želite preveriti, pa preverimo. Yeah. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Sedaj pa k predlogu resolucije. Prvi člen, izvorno besedilo v dveh delih. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Izvorno besedilo, tretji člen. Kdo je za? Prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 5. Zvorno besedilo v dveh delih. Kdo je za prvi del? Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi člen. Predlog spremembe 15 v dveh delih. Ne, ta je brezpredmeten. Prehajamo k predlogu spremembe 41 poimensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 35 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 22 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? Bomo preverili predlog spremembe 22. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Sprejeto. Izvorno besedilo je s tem brezpredmetno in prehajamo k predlogu spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 24 in pa 42d, 13. Eh, člen, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. 14, predlostanje v 25, kdo je za, proti, zdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15. člen, predlog spremembe 6. Kdo je zda? Proti? Vzdržani? Bomo ponovno preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Uvodna izjava C v izvorno besedilo. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava C, predlog spremembe 8 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava F, izvorno besedilo, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava F, predlog spremembe 9, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe, ne, 10 in 11 sta brezpredmetna, torej uvodna izjava G, predlog spremembe 19D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 in 31. 30 je brez predmeta, 31 eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Uvodna izjava H. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvorno besedilo po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava H, predlog spremembe 12, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20D, vodna izjava I, e, eh, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I, e, predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava je 21D, 34D, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Sedaj pa prehajamo k uvodni izjavi K, 14D, 34D. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. In eh, predlog je zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja besedilo je sprejeto in iskrene čestitke poročevalcem sedaj pa poročilo gonzales pons gre za revizijo okvirnega sporazuma o odnosih med evropskim parlamentom in evropsko komisijo prvi člen predlog spremembe dva kdo je za proti vzdržani zavrnjeno člen ena predlog spremembe osemnajst poimensko glasovanje glasujemo Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi člen, izvorno besedilo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Tretji člen, predlog spremembe 3, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti člen 4D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti člen, predlog spremembe 5, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o izvornem besedilu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Šesti člen, šesti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. In izvorno besedilo po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sedmi člen predlog spremembe sedem, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osmi člen predlog spremembe osem, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o izvornem besedilu, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Deveti člen, predlog spremembe 9, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti člen, predlog spremembe 11, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno izvorno besedilo v dveh delih, eh, poimensko, prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto in tudi drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 11. člen predlog spremembe 12. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. člen predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Ne. Predlog spremembe 13 sem izpustil. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava E, predlog spremembe ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava F, eh, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Uvodna izjava H. Predlog spremembe 15. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa uvodna izjava I. Predlog spremembe 17. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Uvodna izjava J. Izvorno besedilo. Kdo je za? Za proti, vzdržani. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti. Poimensko glasovanje glasujemo.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 Drage kolegice, dragi kolegi, sedaj prehajamo na glasovanje o poročilu Korao, gre za poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj prehajamo na poročilo o varstvu in nediskriminaciji manjšin v državah članicah EU. Eno samo glasovanje, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. Sedaj prehajamo na glasovanje. E, dodajanje Šelanke, Trine, Dada in Tobaga ter Tunizije na seznam tretjih držav z visokim tveganjem. Gospa komisarka Jurova, želite besedo? Prosim, imate besedo. Madam, honor... Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, vsi se, vsi moramo prizadevati za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Evropski parlament se zelo bori z vsakim korakom naprej in eh, skupaj izboljšujemo zakonodajo na tem področju. Zakonodajni akt, o katerem eh, glasujete danes, zadeva Tunizijo. In naj povdarim, da s tem aktom ne bomo vplivali na finančno pomoč Evropske unije Tuniziji. Priznavamo, kako velik napredek je bil dosežen v zadnjih tednih v Tuniziji in Evropska komisija si bo prizadevala za to, da izpolnimo akcijski načrt skupaj s projektno skupino in Tunizijo. Tesno sodelujemo z našimi tunizijskimi sogovorniki na tem področju. Evropska komisija je pripravljena na to, da ponudi vso možno pomoč za to, da Tunizija odpravi vse pomankljivosti. Takoj, ko bomo opazili, da je vse potrebno storjeno, bomo sprožili postopek za črtanje Tunizije z tega seznama in tudi iz seznama Evropske unije. Na koncu tega postopka bo Tunizija postala referenca za druge države. Radi bi pohvalili njihov trud za napredek. Evropska komisija si prizadeva za sistemsko rešitev in da bo Evropska unija dobila svoj lastni seznam tretjih držav z visokim tveganjem, da bomo bolj učinkovito lahko zavarovali naše države in državljane. Hvala, gospa komisarka. Sedaj lahko prejdemo na glasovanje. Dovolite, da spomnim na to. Gospa Verže. Na poslovnik, eh, prosim, povejte, za kateri člen gre. Gospa predsedujoča, jaz eh, sem eh, pripravila ta predlog in želim reči le, da komisarka ni ničem dodala k temu, kar smo že povedali. Na odboru Libe in Ekon in na plenarnem zasedanju včeraj zvečer smo se že o tem pogovarjali. Vprašanje. Ne moremo ponavljati razprave, pravi predsedujoča. Dovolite, da pridemo na glasovanje in potrebna je večina članov parlamenta. Kdo je za? Glasujemo. Kdo je proti? mislim, da ni sprejeto. Seveda, seveda, pravi predsedojoča, to bomo preverili. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Tristo sedeminpetdeset glasov, zato ni sprejeto kaj ti potrebnih bi jih bilo 376. Sedaj prehajamo na poročilo ničelna strpnost do pohabljenja ženskih spolovil. Prosim za nekoliko miru. In sicer eh, štiri v dveh delih. Kdo je za, kdo je proti? Sprejeto drugi del, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Sedaj eh, odstavek 13, predlog spremembe 3, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o prvotnem besedilu, tudi poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 4, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka pet. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o prvotnem besedilu v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj smo zaključili z glasovanjem.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 Gospod Lize, madam Gion, prosim, če odidete.